prosimo, zasedite svoje mesta. Nadaljujemo z zasedanjem. Sedaj bom objavil rezultat drugega kroga glasovanja. 725 glasov je bilo oddanih, neveljavnih je bilo 34, oddanih veljavnih glasov je bilo 691. Tako je absolutna večina, ki je potrebna za izvolitev v drugem krogu, pri 346 glasovih. Gospa Forenca je prejela 42 glasov, La, gospa Lambert 51 glasov, gospod Pitela 200 glasov, gospod Rebega 45, gospa Stevens 66 glasov, gospod Tajani 287 glasov. Ugotavljam, da noben kandidat in nobena kandidatka ni dosegel absolutnega števila glasov in moramo zato preiti v tretji krok volitev. Če ni nobenih pripomb, predvidevam, da kandidature za drugi krog ostajajo veljavne tudi v tretjem krogu. Trenutno imamo kandidature gospe Forence, gospe Lambert, gospeda Pitela, gospeda Rebega, gospe Stevens in gospeda Tajanija in gospoda Pitele. Tudi v tem tretjem krogu se lahko objavijo nove kandidature. Zato določam rok za vlogo kandidature za tretji krog glasovanja ali za morebitne spremembe sedanjih kandidatur na 17. uro. Te, kandidatur, te kandidature se vložijo pri predsedujočemu zasedanja. To je velika pisarna predsedstva, tam se vložijo kandidature in kandidature ali spremembe kandidature mora biti vložena pri namestniku generalnega sekretarja. Zasedanje za tretji Krog glasovanja bo potekalo ob 17. do takrat je zasedanje prekinjeno.